prejšnjem tednu smo izvedeli žalostno novico, da je umrl naš kolega Edouard Ferron. Bil je izvoljen v parlament leta 2014 in bil je vodja delegacije Front National in um, deloval je v odboru za kmetijstvo in za razvoj podeželja in tudi v mišljeni komisiji Evropskega parlamenta s uh, Turčijo. Uh, gospod Ferrand je umrl zaradi bolezni um, in do konca je eh, zelo diskretno ravnal s to boliznjo in pravzaprav pokazal veliko dostojanstvo. Zapušča ženo in pet majhnih otrok z njim sem v lanskem letu bil na obisku oseb, ki jih je prizadela, prizadela potres, tudi če nisem vedno delil njegovih mnen in tudi njegove ideje o Evropi, je z veliko odločnostjo um, se zauzimal za svoje politične ideje. Želim izreči sožalje ženi, otrokom in vsem, ki jim je bil blizu v življenju in ki danes želujejo, zato, ker, ga, ker ga ni več. Zato vas vabim, da se ga spomnimo z minuto molka.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 pravi con l'altro. Mogoče z drugim mikrofonom. Hvala, gospa Kienge. Hvala, gospod predsednik. Eh, lahko si, ali si lahko eh, žrtav sovraštva samo zaradi barve polti? In eh, ali je možno, da nekdo napade čim več eh, temnopoltih ljudi in poziva k rasizmu in s tem eh, zbuja strah in iz politič, političnih razlogov eh, ščuva k sovraštvu. In moramo se spomniti vseh žrtev to vrstnega nasilja, ne glede na njihovo barvo poti. Grazie, onorevole. Gra Hvala, gospa King. To, kar se je zgodilo v Mačerati v Italiji, je nesprejemljivo in vsi to obsojamo z veliko odločnostjo. In torej, za